gospod predsedujoči se reanuda la sesión nadaljujemo z zasedanjem včerajšnji zapisnik je na voljo želi kdo karkoli povedati s tem v zvezi s tem je zapisnik sprejet prehajamo na prvo točko na dnevnem redu.